dajem besedo gospe Bows, predsednici odbora Ekon. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Gre le za to, da zahtevamo preložitev glasovanja o zakonodajni resoluciji, zato da bi lahko nadaljevali s pogajanji s svetom. Želimo si okrepljeni mandat od tega plenarnega zasedanja. Dve razpravi smo imeli o tem zelo pomembnem vprašanju. Jasno je, da ne gre tako, da bi se ena stran pogajala sama s sabo, druga stran pa ne želi popustiti niti za ped. Tako ne gre in uh, zahvaljujem se kolegicam in kolegom, da nam bodo pomagali poslati močno sporočilo svetu v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. Hvala lepa, gospod Sančez, presedo. Sí, presidente, eh, en nombre de Elisa Ferrey. Hvala lepa. V imenu Elize Ferreira bom eh, spregovoril tokrat. Govoril sem z poročevalci v senci in eh, slišali smo, kaj meni predsednica odbora in kaj meni mm, konferenca predsednikov. Zato predlagamo, da bi preložili glasovanje o zakonodajni resoluciji. Želimo si doseči dogovor v prvi obravnavi s svetom, če je to le mogoče. Zato pozivamo, da svet prisluhne izidu tega glasovanja. Pričakujemo, da bo rezultat jasen. Mislim tudi, da bi morali upoštevati pismo našega predsednika. Hvala lepa poročevalka in predsednica odbora zahtevata, da bi preložili glasovanje o zakonodajni resoluciji v skladu s 57. členom drugim odstavkom poslovnika. Sedaj bomo glasovali najprej glasovanje v svežnju, gre za predlog spremembe poročevalke in imamo tudi ustni predlog spremembe. Gospod Ford, izvolite. Kolegice in kolegi, dve, dva ustna predloga sprememb imam. Prvi je zelo kratek in z obema naj bi poskrbeli za to, da bo tisto, o čemer smo se predogovorili na enotnem trgu, veljalo. To velja tudi za načela v zvezi z bančno unijo. Prvi ustni predlog spremembe je, da bi dodali samo besede and non-participating, torej in tiste, ki ne sodelujejo, po besedah each participating. Zato, da bi zagotovili, da bo vsaka država imela besedo, ko gre za hčerinsko družbo v njihovi pristojnosti. Drugega bom predstavila, ko bomo glasovali o tem. Slišali ste ustni predlog spremembe? Če ima kdo kakšen ogovor, naj ustane. Sichtbar gemacht werden. Več kot 40 vas mora biti. Rekel bi, da jih je več. Se upravičujem, gospod Ford. Ja. Še drugi usni predlog spremembe. Izvolite. Ta uh, eh, usni predlog spremembe bom prebrala hitro, zato ker bodo kolegi tudi proti temu prav gotovo. Predlog spremembe je naslednji. Kakršnekoli odgovornosti v zvezi z nepodgodbenimi odgovornostmi v okviru 16. člena te uredbe nikakor ne smejo vključevati finančnih odgovornosti za tiste države članice, ki ne sodelujejo pri tem, torej nesodelujoče države članice. Sodelujoče države članice morajo poskrbeti, da bodo nesodelujoče države članice takoj dobile povrnjena finančna sredstva skupaj z obrestmi v zvezi z uporabo in izvajanjem proračuna EU. Še enkrat želim jasno povedati, da ne ustavljamo bančne unije, ampak jasno mora biti, kje so stroški. Okay. Ja. Hvala lepa. Hvala. Oba ustna predloga sprememb sta bila zavrnjena. Sedaj pa izvirno besedilo odbora. Prosim, dvignite roke, kdo je za. Jaz sta gegen. Proti. Vzdržani. Ja, bitte sehr, wir machen ein. Izvolite, bomo preverili elektronsko. Za slabovidne. Mislim, da je zadeva bila precej jasna. Hvala, kolegen, abgestimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Mit ja, abgestimt. 441 za, proti 141, 17 vzdržanih, torej sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe z izglasovanimi spremembami, kdo je za, dvignite roke, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe po 57. členu drugi odstavek gre za preložitev končnega glasovanja, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Hvala lepa. darf zunächst herrn enrique iglesias gospod enrique iglesias generalni sekretar je z nami pozdravljeni v naših vrstah generalni sekretar eurolata wir kommen, wir kommen nun zu den abstimmungen sedaj sledijo glasovanja in sicer v zvezi z osnutkom uredbe komisije o državi izvora ali kraju porekla za sveže oklajeno in zamrzneno prašiče, ovče, koze in pretninsko meso. Imamo poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kar zadeva Mhm. resolucijo o schemi splošnih tarifnih preferencijalov. Izvolite. Aha, gospod Kaspari, postopkovno vprašanje. Gospod predsedajoči, samo vprašanje imam. Eh, ali nismo pri tem glasovanju potrebovali morda kvalificirane večine? Naj to velja za naslednje glasovanje. Schema allgemeiner Zollpreferenz. Schema splošnih tarifnih preferencijalov. Tukaj potrebujemo kvalificirano večino, kdo je za. Proti. Zavrnjeno. Sedaj pa pravice do emisij v skladu z 88. členom 4. odstavek D. EFD, EKR in gospod Protasevič ter uh, eh, 32 drugih poslancev uh, nima ugovora v zvezi s tem, da bi spremenili uredbo številka 1031 skozi 2010 do tega, da bi uh, dvignili pravice do emisij toplogrednih plinov. Zato bomo glasovali na zahtevo gospoda uh, odbora NDP. Ja, prosim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 stroškov za energijo v Evropi in eh, ne glede na to, kakšne politične poglede imamo na to vprašanje, mislim, da je najbolje, če glasovanje preložimo. Ta vprašanja moramo natančno preučiti, ponovno moramo o tem razpravljati, preden sprejmemo kakšno odločitev. Hvala lepa, gospod Žobro. Glasovali bomo po pravilih, vi ste za to, da bi preložili, tudi to je po pravilih, sedaj bo nekdo govoril za, nekdo proti. Kdo želi spregovoriti za, nihče, kdo želi spregovoriti proti, nihče. Potem bomo glasovali. Kdo je za preložitev? Proti? Zavrnjeno. Zato bomo glasovali poemensko. Gospod Speroni, ne boste dobili besode, besede. Vprašal sem vas, ali se kdo javlja k besedi, nihče se ni javil, da bi glasovali proti. Ta parlament ni cirkus. O tem smo že glasovali. Namentliche Abstimmung, die Abstimmung. Poemensko glasovanje, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa razmere v Ukrajini. Imamo skupno resolucijo oziroma predlog skupne resolucije. Entschließung zur Lage in der Ukraine. Wir stimmen ab über Paragraph 4 in 3. Četrti odstavek v treh delih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 predoslov ime ena, poimensko. Imamo še ustni predlog spremembe gospoda Šulca. Izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Včeraj smo imeli razpravo na to temo in eh, predlagam, da jasno navedemo, da imajo Ukrajinci sami pravico, da odločajo o svoje prihodnosti brez umešavanja od zunaj. Zato predlagam, da bi predlog spremembe ena nadomestili z naslednjim. Citiram. Poudarjamo dejstvo, da lahko Ukrajinci in samo Ukrajinci brez umešavanja tujih sil odločajo o geopolitični usmeritvi svoje države in o tem, v katere mednarodne organizacije naj se država vključi predlagam, da se ta stavek vključi kot zadnji nov stavek pri ustreznem odstavku besedila. Hvala. Ima kdo ugovor? Ne. Ta ustni predlog spremembe bo torej dopolnil predlog spremembe ena, kdo želi to podpreti in glasovali bomo po imensko, glasujemo. Am ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe dve, poimensko glasujemo. Ali, ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. odstavek, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti. Gospod Brok, postopkovno vprašanje gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Pri pripravi predlogu sprememb je prišlo do naslednjega spregleda. Namreč v 14. točki je drugi stavek naslednji. Gre za pripravo ustreznih ukrepov, ne pa za uvajanje ustreznih ukrepov. Prosim, da ustrezno glasujemo. Službe so mi zagotovile, da je vprašanje že urejeno. Torej, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije o celoti, kdo je za, proti, vzdržanje vzdržanje. Sprejeto, sedaj pa resolucija v zvezi z razmerami v Siriji. Upam, da boste vsi našli ustrezne glasovalne sezname. Gre za resolucijo o razmerah v Siriji. Šest skupin je odložilo skupni predlog resolucije. Najprej predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Am ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa predlog resolucije v zvezi z razmerami v Egiptu. Šest skupin je dalo skupni predlog resolucije, najprej predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deveti odstavek izvirno besedilo dve deli prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Ni bilo popolnoma jasno, preverjamo elektronsko glasujemo. Kajns, ti abšim ste öffnet. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija v zvezi z vrhunskom srečanjem EU-Rusija. Najprej predlog resolucije zelenih, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa skupni predlog resolucije petih skupin, četrti odstavek dva dela, prvi del kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli dve, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Izvirno besedilo, peti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli ena, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, originalno besedilo, šesti odstavek, dve deli, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa resolucija v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013. Imamo predlog eh, resolucije odbora za zunanje zadeve, predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 4, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deveti odstavek. Dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržanje. To bomo predvedeli elektronsko, glasujemo. Um, ali abgestip? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek poimensko glasujemo. Um, ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe pet poimensko glasujemo. Amalia abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 15 je za, proti, vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 6 poimensko glasujemo. Am, ali akti stimmt? Ste vsi glasovali? Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 je bil umaknjen. 29. odstavek 2 delih prvi del je za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 14, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto predskrbe 8, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 v dveh delih predel, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Drugi del tretjega predloga sprememb, torej glasujemo haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno predlog spremembe 16 poemensko. Glasujemo. Amalja abgestimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjeno. Vodna izjava C, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, preverili bomo glasujemo. Zelo težko je, ker nikogar od zelenih ne vidim, kako bi naj, ki bi kazal, kako naj glasujejo zeleni. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 za, proti, sprejeto. Sedaj pa še resolucija kot celota, pojmovinsko glasovanje. Glasujemo haben alle abgestimmt. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na resolucijo. Gospod Posled, postopkovno vprašanje. Prosim, izjemoma manjša kršitev pravil. Nihče nima toliko zaslug za za dogodek v Bosni in Hercegovini kot gospod Pak, ker se mi zdi, da je to sedaj uh, njeno zadnje poročilo. Ono petko Bosne in Hercegovine se moramo zahvaliti za njeno delo celotno desetletje. So, Frau Kollegin Pack, ein riesiger Blumenstrauß. Tako, kolegica Pack, dobili ste velikanski šopek 600 cvetic. Tako, sedaj pa poročilo na predku nekdanje Goslanske republike Makedonije. Imamo predlog resolucije AFETA 4 za, proti. Ja, nič nisem videl. Spoštovani kolegi, kdo je za? Proti sprejeto. Dve za, proti, vzdržani sprejeto. 22. stavek, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 32. odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, preverjamo, verjetno zavrnjeno, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 je odstavek prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji predlog sem bil umaknen, 51 odstavek, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, preverba, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 59 je cvek prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi predlog spremembe. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena za proti, zdržani sprejeto. Sedaj pa še resolucija kot celota. Pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na resolucijo o poročilu napredku Črne Gore za leto 2013. Tudi tukaj imamo resolucijo odbora AFET, predlog smo ena za, proti vzdržani, spreto. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli tri. Za. Proti. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 4. Dva dela prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 5 za, proti, podobno, tesno, preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, sedaj pa še resolucija v celoti, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja sprejeto. Prehajamo na resolucijo o odpravi pohabljanja ženskih spolovil. Gre za resolucijo odbora za pravice ženski in enakost spolov. Četrti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Resolucija celoti, poimensko glasovanje. A, preverjamo drugi del, vodna izjava D. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija celoti za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa še resolucije, kar se tiče na JADES 2, akcijski program za podporo prevoza po celinskih plovnih poteh, imamo resolucijo odbora TRAN, tretji odstavek pravotno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto. Dve, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ena za proti, vzdržani zavrnjeno. 11. odstavek, pravotno besedilo, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 3, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa resolucija celoti, poimensko glasovanje, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Vsem želim prijetno po domov ali dober tek. Tisti, ki ne želijo sodelovati pri razlagi glasov, vse kolege in kolegice pa prosim, da hitro zapustijo dvorano. Falls es nicht gelingt, werde ich gerne einige Kollegen auch namentlich auffordern. Mislim, da če tega ne boste storili, lahko ga tudi poimensko pozovem. Tako, sedaj pa razlaga glasov. Najprej od tistih, ki jih včeraj nismo mogli obravnavati, potem pa bomo glasovali še o današnjih. Najprej poročilo Bah, kolega.